dosežek, če tudi ste močno prepričani, da je kaj takega potrebno. In tudi tukaj lahko Evropski parlament z mano zgradi zavezništvo, tako da bi nekoliko potisnili te stvari naprej, pri čemer morate vedeti, da sam zato nimam dovolj moči. Mislim, da je to zasedanje lahko dobri, dober začetek za naše skupno delo, tako da bi dosegli napredek na področju obrambe človekovih pravic po vsem svetu. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za zaključek, gospa poročevalka, gospa Wiesler eh, Lima, beseda je vaša. Hvala, gospod Borel, za vsa pojasnila. Euh, Še enkrat naj Torej, izpostavim tiste, ki ste spregovorili, ki ste govorili o pomenu tega poročila. Kar se tiče tistih, ki ste še kaj dodali, naj tudi navedem nekaj težav, s katerimi se soočamo. Multilateralnost, multilateralizem. To je zelo pomembno, kajti to je sam temelj za delo zagovornikov človekovih pravic. Skupnost LGBTI, ki ima zelo velike težave v določenih državah, nasilje nad ženskami in dekleti. Proizvodna veriga, to je bilo omenjeno in to povzroča težave, podjetja, ki ne prevzemajo svoje odgovornosti, prisilne poroke, vse to, poleg številnih drugih so bile izpostavljene. Gospod Borel, prav tako ste dali, da imamo urodja na razpolago misije za opozovanje volitev. Potem imamo predstavnika za zagovarjanje človekovih pravic in za svobodo veroizpovedi. Naj pa končam s tem, ko ste vprašali, kaj bi lahko zahtevali od nas. Veliko smo delali na tem poročilu in ugotovili smo, da krivci na področju človekovih pravic ne smejo uiti kazni, ne smejo biti nekaznovani. Potrebno je zaključiti postopke. V tem smislu delamo. Naj ustrajam na multilateralizmu. Strati je potrebno pri tem, da se tudi podjetniški svet obnaša, tako da smo lahko vsi ponosni na to. V tem smislu naj tudi izpostavim mehanizem za spremljanje, ki je potreben, ko govorimo o trgovini. Eti, nekaj je, da zahtevamo, da se določene stvari eh, zgodijo, nekaj pa je potem tudi ustrezen nadzor na tem, da se to zgodi. Upam, da bomo dosegli napredek prihodnosti, kar se tiče demokracije in človekovih pravic po svetu, in da bomo mi in vi skupaj uspešni in prispevali k večjemu napredku na tem področju. Hvala lepa vsem. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Glasovali pa bomo jutri. Tako in medtem, ko se pripravljamo na naslednjo točko, dnevnega reda ima gospod Borel možnost, da prestopi na drugo stran. Namreč prehajamo do skupne razprave o skupni zunanji varnostni politiki in skupni varnostni in obrambni politiki. Imamo poročili kolege gospoda McAllisterja in gospoda Donžona o izvajanju teh politik. Naj vas še spomnim, da lahko bodi si elektronsko ali pa z modrim kartončkom zaprosite za spontano razpravo. S tem pa, ko bo gospod Borel pripravljen, lahko damo besedo prvemu poročevalcu, gospodu McAllisterju iz vrst ELS. Izvolite. gospa predsednica kolegice in kolegi to letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike je nekaj s čimer smo znova opredelili ključna vprašanja s katerimi se sooča naša evropska unija hkrati pa tudi začrtujemo možno pot naprej. prva dva tedna novega leta sta nas spomnila da je varnostno okolje Evropske unije danes bolj nepredvidljivo, krhko, zapleteno in nedvoumno eh, kot kdajkoli prej po koncu druge eh, oziroma hladne vojne. Naj spostavim tri ključne ugotovitve mojega letnega poročila o skupni zunanje in varnostne politike. Kot prvo, gre za multilateralizem. Ob tako težkih časih, ko se uh, sprašujemo in, in se multilateralizem izpodbuja, izpodbija, mora Evropska unija tukaj eh, odločno ukrepati in postaviti multilateralizem v središče naših dejanj za preprečevanje konfliktov. Naša eh, skupna zunanja varnostna politika mora zaščititi naše interese v državah, v soseščini in po svetu. Poštevati moramo cikl naših institucij, da bi zgradili močnejšo proaktivno in strateško Evropsko unijo. Kot drugo, krepitev Evropskega parlamenta, ta mora biti stebr SZVP. V prejšnjem zakonodajnem obdobju je ta parlament odigral zelo pomembno vlogo pri medijaciji in um, mirnem razreševanju dolgih konfliktov. Naša prizadevanja se izkazala se za dobra in uspešna, naprimer v Ukrajini in Severni Makedoniji. Ta prizadevanja, še zlasti v okviru dialoga Žona Mare Moneja, morajo ostati prioriteto v prihodnih letih. Prav tako pa bi morali okrepiti naš nadzor eh, nad skupno zunanjo in varnostno politiko in tudi seveda nad eh, instrumenti zunanje politike. V tem kontekstu si moramo prizadevati za bolj strateški pristop, za večjo koherentnost, za večjo doslednost in in dopolnjevanje med eh, eh, zunanjimi finančnimi instrumenti in skupno zunanjo in varnostno politiko. Kot tretje, če bomo okrepili SZVP, da bi se borili proti globalnim uh, uh, grožnjam, sem prepričan, da bi pravzaprav glasovanje s kvalificirano večino imeli bolj uh, učinkovito SZVP in da bi pospeš, pospešili um, uh, proces odločanja. Ta potreba po glasovanju soglasno nas zavira. Kar zadeva SZVP, moramo okrepiti naše zmogljivosti tako na ravni Evropske unije, kot eh, na ravni držav članic, da delujemo avtonomno in da eh, krepimo in ohranjamo partnerstva z regionalnimi organizacijami. Predsednica komisije je najavila, da želi um, zgraditi obramno unijo v naslednjih petih letih in nekaj, kar toplo pozdravljamo. In če zaključim, nobena država članica Evropske unije se ne more sam, sama učinkovito odzivati na globalne izzive. Še naprej moramo promovirati naše vrednote, še naprej pa tudi se držati svetovnega reda, ki temlji na pravilih in gospodarskega sodelovanja. Evropska unija je pomembna akterka na področju diplomacije, trgovine, razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in če dalje več tudi na področju varnosti in obrambe. Naša Evropska unija bi morala delovati strateško in izkoristiti širok nabor politik in instrumentov za to, da se odziva na izzive v neposredni soseščini in tudi drugod prišel je čas, ko moramo vzeti so, uh, našo usodo v lasne roke in prevzeti vlogo kot uh, polnovredna uh, gospodarska in politična moč in sila v mednarodnih odnosih. In lahko le pozdravim to, kar je podpredsednik uh, najavil v prvih tednih, odkar um, je prevzel funkcijo. Mislim, da ima zelo močno podporo v Evropskem parlamentu. Zahvaljujem pa se tudi vsem kolegom za vse pri, uh, prispevke, še zlasti poročevalcem v senci za zelo dobro in plodno sodelovanje. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji pa je gospod Donžon kot poročevalec drugega poročila, ki ga danes obravnavamo. Hvala. Gospod visoki predstavnik, najprej um, bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci. Kljub občasnih občasni uh, močnim razlikam smo vseeno uspeli pripraviti to celostno letno poročilo. Uh, imeli smo kar živahne razprave, um, ampak samo to sem želel um, povedati, kaj ti um, ni vedno tako. Sam predstavljam realistično sliko varnosti in pa obrambe v Evropski uniji in prav tako na takšen način se je pripravilo to poročilo ki je tudi bilo potem precej spremenjeno. Kot prvo smo videli, da se naše varnostno okolje slabša, soseščina je v krizi, ne bi šel v podrobnosti Sirija, Libija, Ukrajina, uh, džihadistični napadi v um, Evropi, potem afriški rok uh, in pa bližnji vzhod. Veliko teh kriz, vedno bolj so medsebojno povezane te krize in vse kaže um, žalostno sliko nemočne Evrope. Situacija na naših vratih se zelo spreminja in um, ne moramo biti samo zadovoljni. Tudi naši partnerji so nezanesljivi. Vidimo, kaj se sedaj dogaja na Bližnjem vzhodu. No, Mar se kdo upa, da je to samo um, muha in odnevnica? Morda, ampak morda ne. Morda bo minilo, morda, morda ne morda smo lahko pripričani, da to ne bo menilo. minilo. Glejte, če smo evropejci, mislim, da ne moremo se vedno zanašati na to, da bodo drugi zagotavljali našo varnost, ne da bomo mi kot Evropa prevzeli to odgovornost za našo varnost. In moramo biti realistični. Vidimo, da Evropa je bila neuspešna v teh zadnjih čas, ki, časih in moramo biti bolj pragmatični, tako da evropejci vendar lahko potem ukrepamo. Ne pa, da smo samo ogorčeni ali pa da kritiziramo, komentiramo in tako dalje. Moramo biti ambiciozni, ampak ne moramo pa se delati v tvar. Še vedno smo kot države eh, ključni na obramnem področju, ampak eh, nobena država sama, tudi Francija, um, ne more biti kos izzivu v celoti. In gospod visoki predstavnik, smo videli, kaj smo včeraj rekli pri Sahelu. Zato moramo skupaj delovati v Evropi in moramo podkrepiti prizadevanja v zadnjem času. Eh, stalno strukturno sodelovanje ali pa upravna unija, ampak to bo Uh, učinkovito samo na daljši rok, na kratek rok bomo težko učinkoviti. In eh, zaenkrat si moramo zastaviti naslednje vprašanje. Ali smo mi kot tropejci koristni um, ali pa smo zadovoljni s tem, da smo samo opazovalci ali pa celo moledujemo včasih v mednarodni varnosti? Ali smo zadovoljni, ko gledamo po drugi strani um, druge vele sile? Ali pa vendarle biti, želimo biti akter ali si bomo zato zagotovili sredstva? Vem, da sam eh, koncept strategije odpira številna vprašanja. Kot prvo, seveda moramo zgraditi ta varnostni koncept. To danes še ni realnost. To je za prihodnost. In še, če smo avtonomni, to še ne pomeni, da bomo kar končali partnerstvo in pa zavezništvo, ravno obratno. Ne, potem pa um, vendarle, če smo močni, lahko sami gledamo, kaj se dogaja v kriznih območjih in potem lahko sami odgovorimo, glede na naše prioritete, glede na naše interese varnostni interesi in prioritete evropejcev niso vedno isti kot um, interesi naših uh, zaveznikov po svetu. To ni kakšna um, bolezen, to ni nič slabega. Moramo pa biti uh, v položaju, ko zagovarjamo naše interese. Veliko tukaj v zadnjem času govorimo o okolju, o podnebnih spremembah, o socialnih vprašanjih in mislim, da danes tudi nujno reči, da moramo obrati strateško pozicijo in biti bolj verodostojni na tem področju. Hvala. Dank tako sedaj pa visoki predstavnik gospod forel ja, oprostite borel fontelles beseda je vaša. hvala lepa gospa predsedujoča hvala gospod mcallister gospod danjean hvala za opravljeno delo. pri pripravi teh poročil, torej o skupni zvrani varnostni politiki in pa varnostni obrani politiki. Najprej zvrani varnostna politika. Vrednote so ključne. To je naša kontinuiteta. Še vedno mora biti vele sila, ki temelji na vrednotah. In multilateralizem, temelji na pravilih, na mednarodnem redu in to je osnova naše zunanje politike. Prav tako sem vesel, ko ste dejali, da moramo biti bolj odločni in ravno sedaj v teh dneh vidimo, da moramo biti bolj prepričljivi in odločni pri Libiji ali pa v primeru drugih držav v zvezi s številnimi področji. Moramo biti bolj odločni pri zaščiti naših ključnih interesov. Živimo v svetu politike moči in potrebujemo integrirano celostno zorano politiko, tako da bomo usklevali naše politike in instrumente v Evropske unije. In kot piše v poročilu, treba ukrepiti povezave med notranjimi pa zunanjimi politikami. To je bilo večkrat že podarjeno. In pravi, da to še enkrat ponovimo. Bilo je pa še bolje, če to uveljavimo v praksi. Lepo je, da ste podarili to, da potrebujemo ustrezne finančne vire za zvonanje delovanje v naslednjem večletnem finančnem okviru. Kmalo bomo prišli na MFF in bomo videli, ali bo torej mogoče dobiti več sredstev ali ne. Potrebujemo več sredstev za soseščino in pa za podsaharsko Afriko v novih instrumentih. včeraj sem bil z um, pred, predstavnikom uh, Francije in pa z um, predstavniki petih afriških držav. Govorili smo o tem, koliko sredstva potrebujejo za afriške izzive in pa za naše izzive. Govorili smo o tem denarju in bomo videli, ali jim bomo um, dali lahko dober odgovor. Potem naprej potrebujemo partnerje, pri čemer koli želimo nekaj doseči. Ne moramo biti enostranski. Torej, vedno potrebuješ dva za ples, eh, če pa hočeš biti multilateralen, eh, potem jih potrebuješ še več. Prav tako potrebujemo um, bloke, naprimer ASEAN ali pa Afriško unijo, OZN in podobno. Podnebne spremembe so že področje, kjer moramo sodelovati. Svet me je na zadnjem sestanku uh, Torej, Evropski svet prosil, da pripravimo močno podnebno diplomacijo, tako da bomo lahko naše podnebne ambicije tudi dorekli skupaj z drugimi partnerji po svetu. Kajti, če ne bo pogovorov, potem bodo naša prizadevanja brez smisla. Moramo se povezati z drugimi, tako da bodo tudi oni podprli naše podnebne ukrepe. Samo tako bomo lahko uspešni. Vrdostojnost je naslednja točka. Izgubili bomo vrdostojnost kot geopolitični akter, če ne bomo zagotovili miru in varnosti v naši neposrednji soseščini. Če ne moremo razrešiti problemov v Libiji ali pa na Zahodnem Balkanu, potem bomo težko korkoli prepričali v to, da smo geopolitična velesila moramo podkrepiti in torej še povečati našo uh, podporo, naprimer tudi na Kosovem. Še vedno nisem šel tja na Kosovo, kajti na Kosovem nimajo vlade. No, ampak tudi, če ne bodo imeli vlade do konca meseca, bom vseeno moral oditi na Kosovo in pa v Srbijo, tako da še vedno podkrepimo. Uh, evropske ambicije in pa perspektivo za celotno regijo na Zahodnem Balkanu. Imamo zapletene odnose z nekaterimi našimi sosedi. Videli smo, kaj se je zgodilo s Turčijo, to je vplivalo tudi na interese, tudi varnostne interese nekaterih držav članic. Sredozemlje nasplošno zelo trpi zaradi geopolitičnih sprememb veliko sprememb. Eh, Rusija in Turčija še pred nekaj meseci sploh niso bili tam, sedaj pa želijo sami igrati vodilno vlogo pri reševanju nekaterih problemov v sredozemlju. In potem, ja, seveda, južna sozeščina, Libija, Iran, Irak, to so pomembni akteri za nas v trenutni razpravi. Vedno smo bili uh, vodilni akter, vedno smo se prizadevali za zmanjševanje napetosti. Ampak kdo pa, za koncu, kdo pa na koncu sedi za mizo? Um, kdo želi doseči prekinitev ognja? Rusija in Turčija, ne pa Evropska unija. Nas pa ni. Potem Afrika. Afrika je celina obljub in izzivov svet je visokemu predstavniku po komisiji dal mandat, da do junija pripravimo celostni akcijski načrt za Afriko. In do junija, verjemite mi, ni zelo veliko časa, da bi pripravili ta celostni načrt za Afriko skupaj, kajti tega ne moremo oblikovati sami. Ne moremo pripraviti načrta za Afriko brez Afričanov. Um, začeli smo s Sahelom, naprimer predsednik Bakron je včeraj imel zelo zanimiv dogodek in je torej uh, pet uh, pomembnih držav iz Sahela prosil, da uh, povedo, kaj naj skupaj storimo. Tudi v Adis Abebi. Naslednjega februarja bomo na konferenci um, počeli podobno. Potem Latinska Amerika, Latinska Amerika gori od Čileja do Mehike. Uh, tam je veliko težav in moramo ukrepiti naše sodelovanje s temi latinskoameriškimi državami. Potem tudi Azija um, je trenutno morda najbolj stabilna, um, bogata um, država uh, oziroma um, celina na svetu. Jutri bo še v Njudeli in bom krepil naše strateške povezave z Indijo kmalo bomo počeli enako tudi s Kitajsko, bomo tudi z njimi pripravili vrh. Potem pa naprej, skupna varnostna in obravna politika. Na področju SVOP smo se soočili številni izzivi, nekaj moramo nujno storiti. V geopolitičnem svetu Evropska unija mora okrepiti obrambne zmogljivosti, da se zaščitimo in pa da smo bolj verdostojen akter na varnostnem področju. Pri SVOP imamo sedemnajst misij po različnih eh, krajih po svetu in moram pozdraviti navdušene tisočev, ki služijo Evropski uniji in pa naši zastavi v včasih zelo težkih okoliščinah. V poročilu izpostavljate, da moramo izpostaviti strukturne probleme v naših misijah, ki se vse skozi ponavljajo. Te misije SVOP mora biti bolj močne, um, več sredstev, več človeških virov potrebujemo. Podpiram politično torej, um, podporo tudi za takšen mehanizem na evropskem področju tako da bodo naši partnerji lahko sami gradili na zmogljivosti. Pri tem jim moramo torej pomagati. To je sploh pomenilo pri uh, sahelskih državah. Potem večja vloga v svetu, to zahteva tudi strateško avtonomijo. No, to so včasih proteslovne besede, včasih jih kdo ne razume na enak način kot pa kdo drug. To je zelo občutljiv izraz in pojem, ampak v tem kontekstu pravzaprav ta koncept pomeni, da moramo okrepiti naše zmogljivosti, zato da se povežemo z drugimi, če je mogoče, ali pa da delujemo sami, če je to nujno. In v poročilu ste podarili, to ne pomeni, da bo Evropska unija pozabila naše partnere. Ravno obratno, Evropska unija bo močnejši globalni akter in partner in tudi uh, to bo koristilo NATO, kajti močna Evropska unija in pa močan NATO uh, brez ta roko v roki. Potem pa še trajno strukturno sodelovanje in pa Evropski obramni sklad, um, to je zelo pomembno. Vi kot parlament boste dodelili um, sredstva za ta obramni sklad in določili višino teh sredstev, enako velja tudi za mehanizem za mir, peace facility, kar bo tudi pomembno za SVP v prihodnosti. Marsikaj lahko rečemo o tem, kar trenutno počnemo in vaše poročilo odlično pokriva številna pomembna vprašanja. Z marsičem se strinjam iz eh, tega poročila, bi pa rad podaril, da Imamo tudi tukaj nove meje umetne inteligence in to bo imelo tudi geopolitične posledice. In to velja za um, konkurenčne države, kot tudi za sovražne države, torej tudi oni bodo um, izkoriščali te tehnologije. Mi pa moramo ostati in biti vedno bolj vodilni akter pri oblikovanju predpisov mednarodnega reda, kot tudi pri oblikovanju tehnologije za zaščito naše varnosti. Uh, sem prepričan, da se ne zavedajo čisto vsi v Evropi, kako pomembno je to vprašanje tehnologije. Treba vedeti, kakšne so posledice umetne inteligence in kaj to pomeni za našo varnost uh, v prihodnosti. Um, to bo kmalo pred nami, v naslednjih petih letih je to že tukaj, pred vrati. Um, ta leta bodo sedaj odločila za nas pomorski sektor, eh, vesole, tudi to so pomembni sektori, kjer potrebujemo usklajeno uporabo različnih eh, evropskih zunanjih in eh, notranjih instrumentov in politik. Tukaj bi rad, tukaj bi rad podaril, da Evropski satelitski center zahteva ustrezno strukturno financiranje, sploh iz proračuna Evropske unije če želimo ohraniti prispevek tega centra k našemu delovanju. Skoraj da ne moramo verjeti, da lahko delujemo po celotnem svetu, um, če ne moramo vedeti najprej opazovati, kaj se sploh dogaja v svetu. Torej, um, vse je med sebojno povezano in satelitski center res potrebuje sredstva. Ta sredstva so nujna za to, da opravimo misijo tega centra. Da zaključim, veliko je na kocki. In izjivo je veliko. In moramo ohraniti politični zagon. Treba je okrepiti našo skupno uh, varnost in obravno politiko. In pred nami so problemi tudi v bližnji soseščini in po bližnji prihodnosti. In mislim, da če bomo sedaj uspešni, bomo pokazali, zelo, kako zelo učinkoviti smo kot akteri v Evropski uniji. Libija, na primer, je že takšen primer. Samo predstavljajte si, da pride do prekinitve ognja in v Berlinu se sklenja dogovor, zato da se zgradi politična rešitev. Samo predstavljamo se to. No, ampak ta prekinitev ognja lahko potem traja par tednov, um, ampak Eh, če to želimo, če želimo, da to traja še dlje, potrebujemo proces spremljanja. Ampak ali bomo to uspeli doseči, In to je vprašanje za prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa se začnejo prvi govorniki v imenu politične skupine, pre gospod Galer za ELS. Ja, hvala lepa. Torej, to, kar zahtevamo od izvršne oblasti, eh, bo nas podbudilo, da sami naredimo lastno domačo nalogo. V Libiji ne verjamem, da dejansko imamo različne interese. Gospod visoki predstavnik, zato poskrbite za to, da bodo vse evropske ravn, eh, vlade stale na istem bregu in potem lahko. Um, zato, da to vrstnih držav vam ne bo treba prositi za pomoč uh, Turčije. Pozovite vse države članice, ki so sposobne tega, da se angažirajo na francoski ravni. In poskrbite tudi za to, da bodo sredstva za obramni sklad in za vojaško mobilnost ostala ohranjena. To je zelo pomembno, ne pa da bodo krčena. In sedaj, če zaključim na pozitivno noto, uh, Izkoristiti bi morali to, da vemo, da imamo na vzhodu Azije otok, kjer vidimo kitajsko družbo z demokratičnimi volitvami. Torej, čestitemo tajvanskemu ljudstvu za volitve, ki so jih tako dobro izpeljali na demokratični način. To je želja, ki bi, si jo, morali, ki bi jo morali imeti za celotno vzhodno Azijo. Hvala lepa señor presidente na tem plenarnem zasedanju bomo glasovali o dveh pomembnih poročilih. Torej poročilo o SZVP in pa o SVOP. Najprej hvala lepa, gospod McAllister, za odlično opravljeno delo pri tem poročilu in odlično smo sodelovali. V teh dveh poročilih jasno piše, da se Evropa sooča s svetom, ki je drugačen kot pa v zadnjih nekaj desetletjih. Vele sile tekmuje med seboj in mi vedno teže razumemo svet, um, torej multilateralne strukture, vladavina prava, sodelovanje in pa standardi glede sodelovanja trepadilo. Vse to je vedno bolj pod vprašanjem. Evropa se mora odločiti, kaj storiti, moramo vzeti usodo v svoje roke. Prav zato potrebujemo strateško odločitev glede naše avtonomije in pa suverenosti kot evropske celine. Potrebujemo naše lastne zmogljivosti, zato da se branimo in ščitimo in pa da zagovarjamo naše vrednote in interese. Torej, mi smo nekakšen um, kontinent, uh, travojedec, uh, druge celine pa so mesojeci. A, to um, ni v redu, moramo okrepiti naše zavezništva, sploh z Latinsko Ameriko, Afriko in pa drugimi in uh, moramo se povezati še z drugimi po svetu. Visoki predstavnik ima pri tem zelo pomembno vlogo v naslednjih petih letih. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Pajet, Renew Europe. Thank you very much. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi, za to, da bi bili pomembni pri svetovnih zadevah, moramo biti enotni. To zadeva varnostno, oprostite, razvojno sodelovanje, zonalno politiko, pa tudi varnostno in obambno. Predvsej je bilo postorjenega na področju SZVP, če to primerjamo stanje pred nekaj leti. Več pa je potrebno storiti pri skupni obramni politiki in to moramo braniti skupno. Naš cilj je strateška avtonomija. Tako lahko potem okrepimo evropsko in čezatlantsko varnost. Sodelovati moramo z NATO in podobnimi partnerji. Seveda to ne pomeni spodkopavanja NATO, če imamo lastno obramno politiko, močnejši Močnejša EU je boljši partner za NATO, ima večje vojaške zmogljivosti. Naložbe v različno pravna področja. Če upoštevamo zmogljivost EU, potem je ključnega pomena, da se zmore braniti. Zato je dobro sodelovanje z NATO, ZDA, Kanado in ostalimi izjemnega pomena. Da pa se lahko branimo in da lahko branimo načela mednarodnega reda, moramo storiti več stvari, tudi manj zmogljivost. EU mora pri obramni politiki imeti vojaško zmogljivost, osebje, tehnološke zmogljivosti, zato da bomo imeli učinkovito obrambo. To zadeva tudi zadostna finančna sredstva in tudi prebroditev političnih nesoglasij. Sicer ne bomo globalni akteri kot ZDA, Kitajska, Rusija in ostale rasoče sile. Imamo pa kar nekaj takojšnjih izzivov, s katerimi se soočamo in to zahteva našo pozornost in se moramo teh zadev lotiti že sedaj. Hvala. Hvala lepa, gremo naprej. Kolega Butikofer, zeleni, prosim. Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Jean-Claude Juncker je dejal, da moramo biti globalni akter in to je seveda nujno za dobro znanje in obramno politiko. To drži, gospod Borel, ne smemo ostati pri statusu quo. Biti moramo pripravljeni prevzeti tudi nove odgovornosti. Vseeno pa moramo imeti jasno usmeritev. Branjenje lastnih interesov, ne da bi padli v past vele sile. Ne želimo postati vele sile seveda pa tudi ne smemo izginiti med velesilami. Zato moramo torej zagovarjati multilateralizem in biti enotni, spoštovati mednarodno pravo, da ne bo to samo nostalgični spomin. Poročilo McAllistera je dobro poročilo, hvala lepa za to in upam, da se bomo v tej smeri še bolje uskladili tudi s kolegi iz nacionalnih parlamentov. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Bonfrisko ide. Grazie, grazie predsednik, kari kolegi. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Naj se zahvalim gospodu McAllisteru in gospodu Danžanu za odlično opravljeno delo naj se zahvalim tudi za poro, njuni poročili, ki bolje razlagata, kaj se dogaja v našem sosedstvu. Imamo veliko kriz v Severni Afriki in drugje. In tukaj EU ni storila dovolj. Po petih, po raznih letih pod Junkerjem je sedaj Libija v rokah Turčije, Rusije in Kitajske. Iranskega jedrskega sporozuma pa tudi če skoraj da ni več. Padejo na prvi oviri. Gospod Borel, politični instrumenti in viri, ki jih imamo na voljo, ki jih namenjamo Evropski obrambi in tako imenovana strateška avtonomija, ali bo to imelo resničen vpliv na državljane Evropske unije, tiste, ki so nas izvolili? Hvala lepa. Sedaj pa EKR, kolega Van Orden, prosim. Uh, Hvala lepa, predsedojoča. Bil sem v manjši skupini konzervativnih poslancev, izvoljenih leta 1999, ko smo skušali spremeniti usmeritev EU, jo reformirati, da bi bolje naslovili skrbi naših državljanov, da bi šlo za skupni trg, ne pa za federalno obsesijo politične elite in da bi zaščitili nacionalno soverenost. Morda ni nič bolj blizu nacionalne suverenosti kot naše oborožene vojaške sile. EU seveda želi to spraviti pod svoj nadzor. Prav tako priznavam, da je glavna strateška naloga za Združeno kraljestvo in evropske demokracije gotovo zaveza ZDA priknata tudi za našo varnost. Vodil sem opozicijo, glede SZVP, te to imenujejo Evropska vojna, vse čas v Evropskem parlamentu. Poročili se tevata kvalificirano večino pri vprašanjih, ki so nacionalni prerogativi. Poročilo gospoda Danžana govori samo o strateški avtonomiji. V bistvu to pomeni ločeno od ZDA. Kakšen bo, kakšne bodo posledice? Nič ni o tem. En odstavek je namenjen Združenemu kraljestvu, vodilni vojaški sili v Evropi, išče Evropsko obrambno unijo, da bi se torej ločili od ZDA. Nismo se naučili nič iz preteklosti. Potrebno je ukrepiti naše nacionalne vojaške zmogljivosti, biti moramo boljši zavezniki, storiti moramo več, da bomo razložili našim državljanom, kako pomembna je obramba. Ampak demokracije morajo biti solidarne znotraj NATO in ne smemo graditi sporednih struktur, struktur ki bodo vodile v ločevanje. Modri karton spremete? Da. Prosim, gospod Butikofer. Van Orden, you have not all... Gospod Van Orden, ja, niste podpirali večine pri teh vprašanjih vedno nisva se vedno strinjala, razen NATO in potrebe po krepitvi čezatlantskega sodelovanja. Mi dovolite, da izrečem upanje, da ker je to vaše zadnje plenarno zasedanje, da boste vsaj malo nostalgični, ko se boste spomnili časa, ki so ga preživela skupaj. Um, Naj najprej sveda, rečem, da sem sprejel vaš modri karton z velikim veseljem. In neverjetno je bilo v prejšnjih razpravah, ko sta dva moja sodržavljana zavrnila modro kartono. Ja, zapustil bom parlament in sveda sem do določene mere žalosten. Moram reči, 30 let sem bil vojak, 20 let pa potem tukaj kot politik nekaj dobrih stvari smo postorili skupaj, ampak sedaj obstaja tendenca, ki se sedaj eh, še pospešeno razvija z našim odhodom in mislim, da grejo na pačno smer. Hvala lepa. Sedaj pa Villanueva, Gue Engel. La reciente escalada de tensión. Hvala lepa, predsedujoča. Nedavna eskalacija napetosti v Iranu po uboju Sulejmanija je svet spravila v nevarnost. Lahko zajamčite varnost evropskih državljanov, če pa imamo vzeda na čelu Trumpa. S takimi vojaškimi operacijami seveda ne moremo zagotoviti varnosti naših državljanov. ekonomsko blagostanje, pa tudi varnost želimo zagotoviti vsem. To pa tudi pomeni, da ne smemo podpirati pučev. Stabilnost mora biti zagotovljena, moramo spoštovati mednarodni red, krepiti multilateralizem. Da bi to storili, pa moramo vedeti, da smo v ključnem trenutku, kar se tiče usode EU in milijonov ljudi po svetu. Nameniti moramo pozornost dialogu, diplomaciji, diplomatskim platem vojaških operacij. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo varnost prek pravice zagotavljanje spoštovanja demokracije. Če nam bo to uspelo, potem bomo tudi varni. Dakis. Hvala lepa. Sedaj pa Papadakis, samostojni poslanci, minuta. Kafara prama, da je dio ekcesis sinistun proet. Hvala lepa ti dve poročili lahko je ta pot za nov red. V imenu multilateralizma, avtonomije in geopolitičnosti, za ali brez NATO, branimo evropske konglomerate, konkurenci z ruskimi in kitajskimi konglomerati. Še več imperializma bo v drugih državah, več oboroževanja, vojaški mehanizmi pa se množijo. Imamo pesko, imamo cards, obramni sklad, mehanizem za sosedstvo, potem mehanizem PIS in celo Evropski varnostni svet imamo. In to sploh nima opravka s soverenostjo in varovanjem meja, kot trdijo grške vlade. To je dokazal tudi sporozum med Turčijo in Libijo. Torej se moramo upreti temu imperializmu Evropske unije, da se meje ne bodo spreminjale in bodo tuje vojaške baze preteklosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoča. poročilo, McAllisterjevo poročilo Danžana, sta odlični vodili za pot naprej, zato da bi ustvarili potrebno vizijo, da bomo našli odgovore, ki jih danes še nimamo. Naj pa spregovorimo poročilo Danžan, še prav posebno. To poročilo, po mojem mnenju, nam daje določeno vizijo. Obramba je seveda specifična domena in je v srčju nacionalne suverenosti držav članic. Rečemo lahko, da kar se tiče obrambe, imajo države članice močan mandat. Ne strinjam pa se s tem, kar smo slišali, kar se tiče skupne obrambe. Države članice imajo različne strategije, nimamo skupne percepcije grožen, ki obstajajo obstaja tudi zelo velik razpon mnen, kar se tiče uporabe vojaške sile. Prav tako ni skupne vizije, kar se tiče uloge vojske Evropske unije. Mednarodni institut za strateške študije ocenjuje, da bi potrebovali odzet je čas za govor. potrebujemo scenarije za obrambo Evrope. Predsedujoča prekinja, resnično ste že prekoračili čas, zaostajamo. Se opravičujem, se opravičujem, nadaljevati moramo. Nadaljujemo. Ara Kovač, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Drage kolegice in kolegi, kar se tiče SZVP, mislim, da je to dobro besedilo. Hvala lepa gospodu Danžanu. In mislim, da so politične skupine skupno prizadevale in smo pripravili dober dokument kot poročajo v senci. Mislim, da lahko rečem, da smo dosegli določeno ravnovesje. Mislim, da to je ravnoteženo besedilo in tukaj imamo točke, ki so pomembne za vsakega evropskega demokrata, kot je kvalificirana večina, ki bi jo najavedli v svetu, pa tudi krepitev vloge parlamenta. Celotno poročilo izpostavlja pomen in potrebo po globlji integraciji. Mislim, da so to pomembne točke, kaj ti verjamemo v duh družnih držav Evrope. Enotni duh in obramna varnostna politika je zelo pomembna. Z izzivi se lahko soočimo le, če se bomo hitro učinkovito odzvali. Samo enotna Evropa se lahko loti populizma, kibernetskih napadov, kampanj dezinformacij. S tem smo korak bliže ne samo našim ciljem, ampak tudi sanjam. Zato vas prosim, da podprete ti poročili. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Vautmans, prosim. E Leta 1999 smo menili, da smo rešili Kissingerje vprašanje, koga klicati, če kličemo Evropo. Ostvarili smo položaj visokega profila, visoki predstavnik za zunanje varnostno politiko. In danes vsi vemo, da Kissingerjevo vprašanje še zdaleč ni rešeno. To vidimo danes z razmerom v Iranu in Iraku po smrti generala Sulemanja. Vsi kličajo vse. Gospod Borel, Vitor Izajefa, Macron, Roanja, Merklova, pa Trumpa in Erdogana. Torej, biti moramo bolj učinkoviti. Ne samo, kar se tiče Kissingerjev po svetu, temveč za obrambo naših interesov. pa pojmenujemo vaš položaj minister za zornane zadeve, ne pa visoki predstavnik. To lahko razložim vsem. Biti moramo sposobni ukrepati. To pomeni, da se odrečemo soglasju v svetu, da boste lahko leteli v Teheran, v Washington še danes začer. Razvimo resnično pravo obrambno unijo s pravo evropsko vojsko, tako, da bomo lahko ščitili naše interese, sosedstvo in meje. Če se lahko kaj naročim, naučimo od Rusov in Američanov, je to to, da je odločna zunanja politika nekaj, kar je ključnega in močna vojska. Zato se borimo za močnejšo Evropo po svetu, gospod Borel. Borili se bomo z vami v tem parlamentu. Hvala lepa. Tako, sedaj pa kolegica Neumann, minuta. Mikrofon, prosim. Spoštovane kolegice in kolegi. Položaj v, na Bližnjem vzhodu priča o tem, da več orožja ne naredi regijo bolj varno potrebujemo posredovanje, razoroževanje in preventivo. Žal pa v poročilu gospoda Danžana tega skoraj da ni. Kritična analiza obstoječih misij EU tega tudi ni. Veliko stvari manjka. Čeprav je v poročilu McAllistera zapisano tudi nekaj o vržitveni industriji. In vse je, da bo ostalo vse tako, kot je. Namesto, da bi se da izvišali vaške izdatke na 2 odstotka, bi morali storiti več, konstruktivno sodelovati. Gre za to, da potrebujemo varnostno politiko, ki temelji na pravilih, kjer imamo ustrezno mešanico vojaških in civilnih ukrepov. To je zapisano v pogodbah in le tako lahko zagotovimo mir. Zato priznavamo poskuse posredovanja gospoda Danžana, pa bomo proti poročilu, če ne bodo glavni predlogi s vami z naše strani jutri sprejeti. Hvala lepa. Hvala lepa. Nadaljujemo, kolega Rivier, ena minuta. Hvala lepa. Kar zadeva diplomacijo, varnost in obrambo, sta gospod Donžon in gospod McAllister pravi starešini, zato jima rad prisluhnem. Ampak Strinjam se, da dobro analizirate, naprimer, dvig islamizma, demografsko sliko in tako naprej, ampak mislim, da njuna analiza ne zaključuje tako, kot bi si želel jaz, da bi narodi med seboj sodelovali. Evropski obramni sklad naj bi podpiral nepovezane programe. Lahko bi uvedli tudi glasovanje z kvalificirano večino, ampak eh, mi smo proti temu. Pravilo soglasja ne bo postavljeno pod vprašaj in to zagotavlja, da ima vsaka država svoj glas. Mi bomo poskusili dodati nekaj nacionalističnega pridiha temu poročilu. Hvala. Pa, kolegin. Hvala lepa. Nadaljujemo s kolegico Fotiga. Ena minuta. Hvala. Osredotočila se bom na SZVP. Veliko pozitivnih določb je v poročilu, recimo svobodna plovba, izzivi za to politiko, tudi na morju, ampak obstajajo rdeče linije. Zelo smo razdeljeni v Evropski uniji glede teh vprašanj. Ampak s kvalificirano večino ne vem, ali nam bo uspelo vse skupaj okrepiti. Hvala lepa. Nadaljujemo, kolega Wallace, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike predstavlja potrebo po militarizaciji. Ampak ta trend gre proti ustavam nekaterih državah članicah obramno sodelovanje bo zdaj na novi ravni, ampak to grozi irski neutralnosti, ki je zapisana v naši ustavi. Če bi spremenili obrambne sklade, ki kar poročilo pozdravlja, bi se s tem pridružili svetovnim trendom, ampak v nasprotju s tem poročilom. Se ne strinjamo, da bi se moralo to prenesti v nacionalno zakonodajo držav članic. Nedavni razvoj pri tej politiki res ogrožajo irsko neutralnost in v nacionalni razpravi zdaj poteka preopraševanje tega koncepta. Evropsko račun, računsko sodišče pravi, da, demili, da militarizacije ne, pod, ne podpirajo vse članice hvala lepa. Gospod Pujč Damont je naslednji. Ena minuta. Dragi kolegi, eno izmed naših najmočnejših orodij je mehka moč. Naša veredostojnost pri zaščiti človekovih pravic in branjenju manjšin, saj se s tem upiramo totalitarizmu po vsem svetu. In zato moram, se moramo vprašati naslednje. Zamislite si, kaj bi rekli, ko so Združeni narodi dejali, da, bi, da so v tretji državi nezakonito priprli nekaj ljudi, da bi jih bilo treba osvoboditi. Komisija bo potem pripravila izjavo o političnih grožnjah, ampak če bi bila, ena, če bila ta država, država članica, Mislimo na to, kaj se dogaja v Španiji. Mislim, da imamo dvojne standarde, ko gre za podobne zadeve, ki se dogajajo v Evropski uniji. Naši standardi so najhujša težava za demokratično verodostojnost naše zunanje politike. In komisija mora od držav članic zahtevati spoštovanje enakih načel in meril, kot jih zahteva od tretjih držav. Kolegica Gal je naslednja ena minuta. glavni cilj naše skupne, varnost, skupne znanje in varnostne politike je boj proti terorizmu, varovanje zunanjih meja, upravljanje migracij, zlasti novih migracijskih valov. Vse to sodi k tej temi, treba je preprečiti regionalne konflikte. Treba je zagotoviti stabilnost in zaščititi mir. Pri tej politiki je treba pozdraviti, da si želimo skupnega evropskega sistema, vendar pri nas recimo imamo razvojne ukrepe za vojsko, ti bo namenjamo več kot 2 odstotka BDP-ja. Treba je ukrevati na področju zonanje politike, treba je sodelovati z Zahodnim Balkanom, z Makedonijo in Albanijo je treba s pogajanji nadaljevati. S kvalificirano večino se ne strinjam. Manjšim državam članicam bi s tem oduzeli možnost, da, imajo, da izrazijo svoje suverene nacionalne interese pri pomembnih vprašanjih. Kolega Picula, eh, hvala poročevalcem za zelo dobro upravljeno delo. Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike je bilo sprejeto soglasno. Morali bi biti odgovoren akter v vse slabših svetovnih pogojih. Kar zadeva skupne eh, Kar zadeva poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike, lahko povem, da podpiram delo glede zagotavljanja evropskih strateških eh, zmogljivosti. Prvi tedni tega leta kažejo, da mora Evropska unija delovati hitreje, močneje in bolj konstruktivno v duhu multilateralizma, da bi se spodbujale skupne evropske vrednote kot sta mir in sodelovanje. Odgovor na številne izzive je strateška avtonomija, pri čemer je treba povdariti, da mora unija koordini bolje koordinirati svoje obrambne zmogljivosti. Bolj bi bilo treba povdariti tudi Zahodni Balkan, ki bi moral biti prioriteta skupne zunanje in eh, varnostne politike. Stabilna soseščina zagotavlja mir tudi Evropski uniji. Evropska perspektiva in naše vrednote so to, kar moramo pošiljati našim partnerjem na jugo-vzhodu. Naš eh, visoki predstavnik se bo gotovo boril za sodelovanje po vsem svetu, naši državljani pa pričakujejo ustrezne poteze, ki bodo seveda v skladu z našimi načeli. Hvala lepa. Nathalie Loiseau, minuta in pol. Gospa von der Leyen je dejala, da bo njena komisija geopolitična. Evropa je obkrožena s konflikti. Sirija, Libija, Bližnji vzhod, Sahel, povsod se pojavljajo krize in to zadeva nas vse. Zdaj ni več čas nedolžnosti. Evropa je projekt miru, pa vseeno se moramo ukvarjati z obrambo. In pozdravljam poročilo o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obramni politiki. To kaže, da smo zavezani multilateralizmu vendar v, poročili, v poročilu je navedeno tudi, da potrebujemo ustrezno obramno politiko, zato da bomo pokazali svojim zaveznikom, da smo pripravljeni ukrepati in da bomo branili svoje interese, ko bo to potrebno. Strateška avtonomija je ključnega pomena za Evropo in ne smemo več kritizirati američanov, da počnejo preveč ali premalo, ko posredujejo v krizah. Mi moramo storiti svoje zato da preprečimo krize in tudi da jih potem poskušamo pomiriti če se pojavijo mi smo lahko medijatorji in posredniki ki si prizadevajo za mir mi imamo veliko politično moč zaradi gospodarske moči zato moramo prispevati svoje Ne smejo druge vele sile prevzeti vajeti na področju pomembnih vprašanj. Evropa je navajena govoriti in govoriti, zdaj pa je čas, da prejdemo od besed k dejanjem. Hvala, gospod Deman, za ide. Izvolite. Hvala lepa. Slišali smo veliko strogih besed in lepih načel, zelo malo pa česa oprijemljivega.